Okay. On behalf of the European Parliament. Na imenu Evropskega parlamenta bi vas rada vse pozdravila, vse poslanke in poslance nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta na letošnjem evroparlamentarnem uh, eh, tednu. Veseli me, da je letos rekordno veliko poslancev, tu 116 članov iz nacionalnih parlamentov. Uh, Eh, iz držav Evropske unije, dva, član, dve, dva iz eh, držav kandidatk in en iz eh, države pozovalke. Tokrat se bomo osredotočili na poglobitev in širitev evropskega gospodarskega upravljanja. Naj nekaj povem o naši perspektivi Evropskega parlamenta. Euro je zelo prepoznaven simbol evropske integracije in veseli nas, da več ko tri od štirih državljanov EU menijo, da je skupna valuta dobra za Evropsko unijo. To je najvišja podpora od uvedbe evra leta 2002. Upam, da bodo kmalo vsi državljani EU imeli evro v svojih državah. Pozdravljam namero Hrvaške in Bolgarije, da želite vzpostaviti uh, uh, uh, vz, oziroma vstopiti v ERM 2 poleg koristi pa se moramo pogovarjati tudi o, o šibkih točkah naše valute, zlasti, kadar je izpostavljena ekonomskim šokom. Evropska unija je veliko napredovala pri eh, dokončanju Evropske ekonomske in monetarne unije, vendar o pomankljivostih smo se že pogovarjali in to je tudi bilo predmet številnih evropskih eh, resolucijah. Odbor Ekon, ki jo predsedujem, bo eh, obravnaval vprašanje nadaljnega razvoja uh, Unije kapitalskih trgov, pregleda ekonomskega upravljanja, uh, Eh, in, in o tem, kako izboljšati preglednost eh, sprejemanja odločitev. Krepite mednarodne vloge evra in eh, digitalne, digitalne finance so pomembna tema. Prav tako so pomembna vprašanja kriptokapitala. Prav tako je pomembno vprašanje EDIS-a, Evropskega sistema jamstva za vloge. Uh, Tesno bomo, tesno bomo spremljali delo sveta na področju dela proračunske instrumente za konvergenco in konkurenčnost. Ob koncu leta pričakujemo uh, predlog se komisije glede evropskega sistema pozorovanja za primer brezposelnosti. Tako bomo zaščitili tiste, ki so zgubili delo zaradi zunanih šokov. To bo še en gradnik za našo ekonomsko in monetarno unijo. Že večkrat je Evropski parlament pozval k krepitvi demokratične odgovornosti in radi bi slišali stališča nacionalnih parlamentov, kako bi lahko ukrepili svojo vlogo pri nadzoru njihovih nacionalnih vlad, ko gre za vprašanja monetarne unije. Predem dam besedo našim celim gostom, bi povdarila nekaj navodil. Ker imam veliko deležencev, prosim razumite, da po vodnih nagovorih naših gostov verjetno ne bomo mogli vsem dati besedo. Zato vas res prosim, da ne govorite dlje od dveh, treh minut. Čas se odšteva na zaslonih. Morda se bomo morali tudi prilagoditi pri tej omejitvi. Na mizah imate kartice za govor, z njimi lahko poveste, da želite besedo. Če želite besedo, prosim, izpolnite to kartico in jo dajte dvoranskemu osebi. To velja tako za poslance nacionalnih parlamentov, kot tudi za evropske poslance. Načeloma bomo poskušali dati najprej besedo dvima nacionalnim poslancem in potem enem evropskem poslancu in tako naprej. No, morda bomo morali tudi to nekoliko prilagoditi, pač odvisno od razprave. Sedaj pa dajem besedo Grozdani Perič, eh, predsednici eh, odbora za finančne zadeve v Hrvaškem parlamentu. Hvala, gospod Tingali, spregula bomo v Hrvaščini. Spoštovani gospod Marič, eh, finis, ministr za finance Hrvaške, spoštovani gospod Marijo Senteno, predsednik Evroskupine, spoštovani gospod Valis Dombrovski, izvršni podpredsednik Evropske komisije, spoštovani gospod Pavlo Gentiloni, komisar za gospodarstvo, spoštovani gospod Fabio Paneta, član izvršnega odbora Evropske centralne banke spoštovane poslanke in poslanci nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Spoštovani predstavnik odbora regi in Evropskega ekonomskega in socialnega odbora. Hrvaško predsedovanje je za naš zgodovinska priložnost. Sedaj je minilo 28 let od mednarodnega priznanja Hrvaške neodvisnosti po vojni je Hrvaška izvedla temeljite reforme v okviru pristopnega procesa, obnovila je svoje gospodarstvo in pristopila Evropski uniji julija 2013. Danes, sedem let po pristopu, smo zelo veseli, da predsedujemo svetu Evropske unije in to na začetku novega zakonodajnega in institucionalnega ciklusa v Evropski uniji. Za Hrvaško je Evropska unija um, mirovni projekt brez precedensa in skupnost, ki svojo moč črpa na skupnih vrednotah in solidarnosti. Hrvaško predsedovanje se dogaja v ključnem trenutku za izbiro nadaljne usmeritve Evropske unije in Hrvaška tu lahko da svoj doprinos in nov zagon. Naš cilj mora biti nadaljna demokratizacija postopkov spremenja odločitev in približevanje evropskih politik državljanov zato da bi, zato, da bi se bolje odzvali na njihova pričakovanja in potrebe. Naš moto je močna Evropa v svetu polnem izzivov. Evropa je močna zaradi skupnih vrednot, zaradi ciljev, ki želimo doseči in zavedanje, da smo združeni močnejši in da smo uh, pripravljeni se odzvati na aktualne izzive. Uh, v, v imenu Evropske, oziroma Evropskih, v, v, v imenu Hrvaškega sabra in v svojem imenu vas pozdravljam. Predsedovala bom današnji sej skupaj z gospo uh, eh, Irene Tinali in današnja tema bo uh, širjenje in poglabljanje upravljanja evromočja. Kako naprej? Evromočje se je bistveno okrepilo v zadnjem desetletju. Moramo krepiti ekonomsko upravljanje, potrebujemo več razprave o odločenih priporočilih na različnih ravneh. Veselim se nadaljne razprave. Sedaj pa dajem besedo gospodu Zdravku Mariču, eh, predsedniku Ekofina, podpredsedniku vlade in ministru financ Republike Hrvaške, da eh, nagovori prisotne glede prednostnih nalog Ekofina. Hvala lepa. Gospa Perič, gospa Tinjali, spoštovane poslanke in poslanci nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta, spoštovani predstavnik eh, Evropske centralne banke, Evroskupine in komisije. Zelo me veseli, da sem danes vabljena na to konferenco. Eh, ki jo Hrvaška organizira skupaj z Evropskim parlamentom. Izmenjave z Evropskimi nacionalnimi parlamenti so zelo pomembne pri oblikovanju evropskih politik. To je primeren trenutek za to, da si ogledamo okvir našega ekonomskega upravljanja. To pa zato, ker sedaj začenjamo nov institucionalni ciklus in to je vedno dobra priložnost, da vidimo, kaj smo dosegli in kaj bi radi dosegli v, v prihodnosti. Večina naših pravil glede ekonomskega upravljanja je bila vzpostavljena pred desetim letom, ko smo se odzvali na globalno finančno krizo in uh, krizo dolga. No, sedaj pa si lahko ogledamo, kaj se je zgodilo in vidimo, da se je marsikaj zgodilo v zadnjih desetih letih, marsikaj smo dosegli. EU ima bolj koordinirano eh, koordinacijo politik. Države članice evromočja so spostavili evropski mehanizem za stabilnost, zato da imamo učinkovit krizni odziv v primeru resnih groženj finančne stabilnosti pomembno je, da je EU začela vzpostavljanje bančne unije, ki sedaj ima enotni nadzorni mehanizem in enotni mehanizem za reševanje. Evropska centralna banka je bila tudi zelo pomembna in je upljala nove instrumente monetarne politike. Zaradi vsega tega je EU in. In tudi evroobmočje sta močnejša in se lažje soočata s težavami kot pred desetletjem. Nova pravila spodbujata države članice, da zmanjšajo nakopičena neravnovesja. Vendar, glede na nedavno analizo, nova pravila niso vplivala na, prociklič, na procikličnost fiskalnih politik in čas debelih krav ni bil uporabljen, kot bi lahko bil za izgradnjo fiskalnih rezerv. Moramo imeti v misli, da ta pravila in institucije so bile vzpostavljene za spopadanje z zelo konkretnimi težavami v drugem času. Sedaj pa imamo druge izzive. Moramo se ukvarjati s trdovratno nizko rastjo, nizko inflacijo in nizkimi obrestnimi merami. Moramo se spopadati z vedno hitrejšim razvojem tehnologij in inovacij kar vse vpliva na družbo in gospodarstvo. Moramo se spopadati s podnebnimi spremembami, pa tudi z demografskimi vprašanji, ki so v nekaterih novejših državah članicah zelo kompleksna. In moramo se tudi spopadati z tveganji zaradi trgovinskih negotovosti. Moramo misliti naprej in zagotoviti, da ekonomska in monetarna unija ostaja robustna in da se spopada s tem okoljem, ki se spreminja. Razprave o izboljšanju okvira upravljanja je nekaj, kar potrebujemo, zato se lahko odzovemo na nove potrebe in izzive. Moramo spodbujati makroekonomsko stabilnost in trajnostno rast, pri tem pa moramo upoštevati okoljske in tehnološke faktorje. Komisija je nedavno sprejela prvi korak v to smer in je objavila svoje sporočilo o pregledu upravljanja. To sporočilo ponuja dobro analizo o učinkovitosti trenutnega okvira upravljanja in postavlja prava vprašanja. Veselim se tudi izidov javne razprave tega pregleda, ki se je začela včeraj. Pripričan sem, da bodo evropske institucije, nacionalni organi in parlamenti aktivno sodelovali v tej razpravi. Kot predsedujoči svetu EU smo se odločili organizirati izmenjavo mnen o dvojčku in šesterčku na neformalnem srečanju uh, finančnih ministrov EU aprila v Zagrebu. Osredotočili smo zlasti na postopek v zvezi z makronomskimi neravnotežji. Danes smo na srečanju ECOFIN slišali stališče komisije glede tega pregleda uh, eh, okvira in glede okvira upravljanja. Mislim, da se gotovo vsi strinjamo, da moramo spodbujati naložbe zlasti v zeleno digitalno gospodarstvo in tudi tranzicijo v ti dve gospodarstvi. Prav tako moramo okrepiti rast uh, javnih financ. To se mora odražati tudi v našem upravljanju. Gotovo bi se številni strinjali s tem, da moramo spodbujati tudi nacionalno odgovornost in zato si potrebujemo preprostejša pravila ki naj bi temeljil na ekonomskih spremenljivkah, ki jih lahko neposredno eh, izmerimo. Še nekaj glede poglobitve EMU. Potrebujemo koordinacijo, ki temelji na pravilih, vendar to je le del zgodbe. Prav tako moramo okrepiti oziroma poglobiti ekonomsko in monetarno unijo. Mi Hrvaške zelo predajamo temu projektu. Ne le, ker predsedujemo svetu EU in ker si žel, zelo želimo pridružiti evromočju, temveč zato, ker smo prepričani, da je dobro delujoča ekonomska in monetarna unija v interesu vse držav članic EU. Euro je valuta unije in večina držav članic ga bo na neki točki uvedla. Zato je smiselno, da vse države članice sodelujo pri spravah o poglabljanju emog. Prepričan sem, da bo Marijo, predsednik Evroskupine, veliko več o tem lahko povedal, kajti e, Evroskupina se ukvarja ravno z vprašanjem glebitve poglabljanja emu. Vendar naj povem, kaj mi kot predsedujoči svetu menimo, da bi morali biti prednostne naloge za zakonodajno načrt na tem področju. Naš primarni cilj je, da zaključimo stališče sveta proračunskem instrumentu za konvergenco in konkurenčnost za evroobmočje in zainteresirane države ERM, torej tako imenovani BCC. O tem so se odločili voditelji decembra 2018. Zakonodajno delo temeli na predlogu komisije za reforme program in dokument o BICU. Pomembno je, da dosežemo napredek Skupni proračunski instrument, ki podpira konvergenco in konkurenčnost, je pomemben za države, ki so združile svojo suverenost glede monetarne politike in uh, instrumentov izmen, izmenjavnih mehanizmov. Pripričan sem, da Evropski parlament videl pomembnost tega vprašanja. Uh, upam, da bomo lahko začeli dialog glede te teme že v tem semestru zato da dosežemo močen in neodvisen EMU, je bančni sektor, ki mora biti bolj opremljen za krizno obladovanje. Prav tako moramo uh, zaključiti bančno unijo in zlasti doseči z, d, uh, evropski sistem jamstven za vloge. To je kompleksna tema, politično občutljiva tema. Napredek glede tega dosjeja bo zahteval čas in Eh, potrpežljive razprave. Mi nameravamo nadaljevati s temi razpravami skupaj s predsedstvom Evroskupine. Pod hrvaškim predsedovanjem bomo nadaljevali z razpravami o tehničnih vidikih prihodnega Edisa. Potem uh, Unija kapitalskih trgov. Kapitalski trgi v EU so preveč segmentirani, zato ne morejo nuditi vseh koristi vlagateljem, eh, gospodarskim družbam in gospodarstvu nasplošno. Eh, močna bančna unija skupaj z unijo kapitalskih trgov je prava pot za to, da bo evro močnejši na mednarodni ravni. Tudi to bomo uravnavali na neformalnem srečanju ECOFIN v Zagrebu. Med našim predsedovanjem se bomo prizadevali za to, da sprejemo dodatne ukrepe na področju um, oziroma, ki so uh, predvideni v prvotnem in revidiranem akcijskem načrtu za unijo kapitalske trgov. Gospe in gospodje, kot vidite, je pred nami še veliko dela. Zelo pomembno je to delo zlasti, glede na to, kakšna je trenutna situacija na mednarodni ravni. Eh, in soočamo se številnimi izzivi, soočamo se družbenimi in okoljskimi težavami, moramo najti rešitve, ki bodo imele dolgoročne rešitve eh, ki, za prihodne generacije. Kot unija se moramo razumeti, se moramo prisluhniti in moramo sodelovati za to, da bi naše najboljše rešitve za vse in za boljšo prihodnost vse naše državljane pripričan sam, da bomo to lahko dosegli in se veselim današnje razprave. Hvala. Hvala lepa, gospod Marič. Zdaj pa bi dala besedo gospodu Mariju Sentenu, predsedniku evrske skupine. Spregovoril bo o prednostnih nalogah evrske skupine. Gospod Senteno, izvolite. Thank you. Good afternoon. Hvala lepa, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta nacionalnih parlamentov. Spoštovani predsednik sveta ECOFIN, predstavniki Evropske centralne banke in komisije, gospe in gospodje. V veliko čast mi je, da lahko sodelujem na tej konferenci v okviru Evropskega parlamentarnega tedna leta 2020. Z veseljem se udeležujem teh zasedanj tudi v Lizboni. No, uh, mislim, da so to vrstni tedni zelo pomembni, politična razprava, parlamentarni pregledi, izboljšanje, eh, politično odločanje, vse to krepi zdravje naših demokracij. Rad bi spregovoril o upravljanju na ravni evra. To je predvsej bolj kompleksna zadeva kot na nacionalni ravni, ki pa je ravno tako pomembna. Gospe in gospodje, podpora eh, za enotno valuto med evropejci je nekje pri 75 odstotkih, tako je pokazal Eurobarometer. In to je najvišja številka doslej. Torej, sam sem med tistimi ponosnimi evropejci, ki razumejo in pa cenijo. Uh, vlogo evra in naših sodržavljanov eh, ne moremo pustiti na cedilu. Evro se je izkazal in eh, v zadnjih 20 letih smo ugotovili, da potrebujemo tudi ustrezne institucije z ustreznimi ureditvami. Vse to je zelo pomembno eh, in je tudi bilo pomembno v nedavni krizi. Od krize smo naredili kar nekaj korakov v zvezi z ustrezno institucionalno ureditvijo. Danes moramo zaščititi našo valuto zopet, potencial, zopet potencijalna tveganja. Veliko stvari smo že postorili, veliko stvari pa je še pred nami. Po največji razširitvi od eh, začetka eh, oziroma od največjega uspeha se evropsko gospodarstvo za nekoliko ohlaja in zato potrebujemo ustrezno upravljanje. Upravljanje pa zajema tri stvari. Najprej potrebujemo skupna pravila, ki upravljajo fiskalne in pa finančne politike držav članic. To je hrbtenica našega upravljanja. Evropski semester je verjetno najboljši primer tega. Nasplošno sem prepričan, da naš okvir, ki temelji na pravilih, ustrezno deluje in usmerja države članice, da uravnavajo neravnovesja. Potem drugič, učinkovitost naših vlad je odvisna tudi od institucij. Skupne institucije, ki smo jih uvedli, so upravljanje evrskega območja pripeljave do no, nove ravni. Potem tretja stvar, eh, upravljanje zahteva tudi eh, dodatno eh, raven razprav z državami članicami in pa evropskimi institucijami. Zato je tudi nastala evrska skupina. In uh, takšna je potem tudi njena vloga skladno uh, s pogodbo. vedno bolj oblikujemo um, naše eh, procese koordinacije. Naj ponazorim, kaj recimo pomeni nekaj, kar imenujemo uh, uh, mehko usklajevanje na fiskalnem področju. V zadnjih mesecih smo se uh, na široko pogovarjali o naših uh, finančnih obetih in kakšen naj bo splet politik. Države članice uh, so tiste, ki naj bi prilagodile svoj finančni položaj glede na uh, davčni, davčno stanje. Torej potrebujemo uh, bolj podporno okolje uh, In eh, to je potem podprto tudi s posebnimi priporočili za posamične države članice. Zato imamo tudi okvir politike. Tako torej poteka koordinacija politike na ravni Evropske unije. Ali to deluje? Ja, to je pravilno vprašanje. Kriza nam je pomagala sinhronizirati naš poslovni cikl in danes imamo najmanjšo razprašenost eh, nacionalnih fiskalnih položajev v zgodovini. In eh, to prispeva k izboljšanju stanja. Potrebujemo nadaljno integracijo, tudi naše monetarne politike bodo tako bolj učinkovite. Ali to zadušča ali. Uh, smo zadostili vsem trem dimenzijam. Vse skupaj je pripomoglo k večji odpornosti, ampak dejstvo je, da je današnji svet drugačen od sveta pred desetimi leti. Soočamo se z izzivi podnebnih sprememb, pa digitalnega preoblikovanja in zato potrebujemo odločno, nujno ukrepanje. Potem so tukaj še o, politične napetosti, s tem se povečajo, povečuje tudi negotovosti glede prihodnih trgovinskih povež, povezav. Soočamo se torej e, s kritičnimi izbirami, kako se bomo odločali, če bomo želeli ohraniti našo finančno in ekonomsko suverenost. Dobro je, da se zaustavimo in ocenimo, ali je upravljanje na ravni Evropske unije še vedno primerno v tem smislu. V kontekstu eh, Evropske skupine lahko rečem, da pozdravljamo eh, fiskalna pravila eh, Evropske komisije. Veselimo se že javnega posvetovanja v zvezi s tem. V zadnjih dveh letih smo pregledali uh, strukturo institucij EMU na zahtevo uh, vrha EU. Uh, eh, smo napredovali pri poglabljanju eh, evrskega sistema. Gre za vprašanja, ki so tudi politično občutljiva, zahtevajo dolgotrajne razprave in uravnotežene rešitve. Naj nakratko ponazorim, kakšno je to delo in kakšni so naslednji koraki. Začel bom s proračunskim instrumentom za evrsko območje. To je najnovejši del eh, projekta poglobitve EMU. Razprave. Eh, so se začele že leta 2018, takrat smo na vrhu sprejeli eh, odločitev o tem instrumentu kot delu eh, proračuna Evropske unije. Kakšna pa so osnovna načela tega instrumenta? Naj osvetlim glavne značilnosti. Strinili smo se, da se s tem instrumentom sofinancirajo nacionalne reforme in pa javne naložbe. Cilj pa je, da spodbudimo konvergenčnost in pa konkurenčnost evrskega območja. Ta konvergenčnost ni nek naravni rezultat uh, monetarizacije. Zahteva se, zahtevajo se nacionalne in evropske politike, ki spodbujajo uh, naložbe in pa reforme. Mm, to je pomembno tudi za proračun v posamičnih državah. Torej, investicije in pa reforme bodo imele za cilj konkurenčnost. Eh, bolj, ko so konvergentne in konkurenčne države članice, bolj eh, je eh, učinkovita tudi monetarna politika ECB in več lahko dobijo državljani od enotne valute. Seveda, večja kriza, bolj pomembno je, da uh, tudi države članice napnejo svojo silo. Vidimo, da se zdaj dogajajo fleksibilne dodelitve sredstev, s tem se odzivamo na specifične izjave po državah članicah. Junija 2019 je bilo na vrhu Evropske unije povdarjeno, kako pomembno je, da se avtonomno odloča v državah članicah. Strateške reforme in naložbe, ki so podprte z instrumentom, so stvar, o katerih se pogovarja tudi eh, vrh Evropske unije na svojih zasedanjih. Seveda se moramo sproti odzivati na prioritete. To vrstne ureditev bodo pomagale okrepiti eh, koordinacijo ekonomskih politik, hkrati pa več odgovornost eh, za ustrezno ekonomsko politiko. In to mogoče manjka v naših splošnih pravilih. Priporočila proračunskih instrumentov bodo eh, predmet pregleda Evropskega parlamenta, ta jih bo potrjeval računamo na njihovo podporo in angažma. Tudi nacionalni parlamenti lahko igrajo svojo vlogo pri oblikovanju eh, predlogov za posamične države. Zdaj pa še par besed o finančnih vidikih instrumentov. Odločeno je bilo, da bo instrument del uh, proračuna EU. No, o sami velikosti pa odločajo voditelji. Ne morem prejudicirati, kakšen bo rezultat razpravno, ampak verjetno uh, bo začetna, uh, začetni znes, začetni obseg bolj zmeren. Seveda je vse odvisno od politične razprave in upam, da uh, se bo moč instrumentov naprej izboljšala. Evropska skupina lahko seveda deluje tudi zunaj okvira svojih virov, lahko imamo ločene sporazume, ločene sporazume IGA se to imenuje, IGA. Uh, torej medvladni sporazumi. Da, eh, na ta način se bodo lahko eh, voditelji ustrezno odločali in voditelji 18 držav članic se bodo na podlagi tega eh, lahko tudi lažje odločili, ker bodo točno vedeli, kakšna je ovojnica. No, evropski proračun se pregleduje vsakih sedem let, pri sistemu BIK pa uh, lahko vsako leto, ko si postavljamo prioritete, soočeni z vprašanjem, ali imamo dovolj verov za spopad s temi vprašanji. Če bo odgovor nikalen, bo treba instrumente nadgraditi. In zato so priporočila za evrsko območje tako pomembna. Pomembna ni velikost, temveč učinkovitost. Financiranje instrumenta eh, je vsekakor pomembno, ni pa to edina stvar. Politika je pomembna, eh, najti moramo ravnovesje med ambicijami in pa pragmatičnim pristopom. Vsi to, prepričan sem, zelo dobro poznamo. No, seveda, med pogajanji, eh, med svetom in parlamentom, se je skazalo, da bi mogoče lahko hitro prišli do eh, rešitve, tako da bi instrument postal operativen leta 2021. No in pa zdaj pa še nekaj nalog v zvezi z EMU, na čem smo delali v zadnjem letu. V zadnjem decembru je evrska skupina eh, sprejela odločitev o reviziji uh, pogodbe. V zvezi z ESM in odločili smo se. oziroma treba, treba je doseči, da tudi eh, nacionalni parlamenti vse skupaj ratificirajo. Previdnostni instrumenti um, ESM bodo na ta način postali še bolj pragmatični. No, še en pomemben dosežek je tudi sporazum, da mora ESM zagotoviti um, korak uh, v smeri uh, Eh, enotnega sklada za reševanje. Zdaj se pogovarjamo o pogojih in pa ustreznih ureditvah, da bi eh, leta 2021 uvedli ustrezno rešitev in to je tri leta pred načrtovanjem. Še en pomemben element je eh, tretji stebr bančne unije, gre za eh, Evropski sistem jamstev za vloge. Odločili smo se za bolj celosten pristop. To vključuje tudi bolj integriran bančni sektor eh, z nadaljnim zmanjševanjem tvegan. Potrebujemo boljše krizno upravljanje in pa eh, finančno stabilnost. Eh, na, mm, v okviru vodenja evrske skupine in pa na, na ravni eh, ministrov mislim, da bomo uspeli doseči ustrezen zagon na to temo in mislim, da bomo eh, junija lahko sklenili tudi odločitev o, o eh, načrtu o, za delo. Na podlagi tega bomo do konca trenutnega zakonodajnega obdobja imeli tudi eh, bolje oblikovano bančno unijo. No, potem pa tukaj še eh, še, še, so tukaj še kapitalski trgi. Eh, ki so zelo pomembni za evropsko finančno soverenost. Tako zdaj pa prihajam do konca uh, svojega prispevka. Odziv na krizo smo uvedli precej uh, izboljšav na področju upravljanja EMU. Na ta način je evrsko moče postalo bolj odporno. Euro nam je tudi pomagal, da smo se laže spopadali spopadli eh, s težavami krize, deloval je kot ščit. Vsi to danes razumemo, tako državljani, tako podjetje, kot tudi vlagatelji zunaj Evropske unije. V mestnem času pa smo se soočili z novimi izzivi in zato je treba revidirati samo upravljanje EMU gre za delo, ki vse čas poteka, poglabljanje EMU kaže, da politična volja za napredovanje obstaja. Čeprav le korak za korakom. Evrska skupina je bila stalno gonilo pozitivnih sprememb eh, na institucionalnem eh, področju, eh, političnem področju in tako bo stala tudi v prihodnje. Hvala lepa za vašo pozornost. Z veseljem bom prisluhnil tudi vašim mnenjem. Hvala lepa, gospod Centeno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 spoštovana predsedujoča, spoštovani poslanci Evropskega in pa nacionalnih parlamentov, spoštovani kolegi. Veliko veselje mi je, da sem danes lahko tukaj in da lahko spregovorim o bolj poglobljeni in pa bolje usklajevani eh, monetarni uniji. To je postopek, ki je zelo pomemben za našo prosperiteto in pa stabilnost, da bodo naše ljudje in pa eh, podjetja ustrezno delovali. No, eh, zavedati se moramo globalnega okolja in zato moramo okrepiti tudi našo notranjo arhitekturo. Potrebujemo pregled ekonomske in monetarne unije, zato potrebujemo močnejše upravljanje. Tudi predsednica von der Leyenova je jasno povedala, da potrebujem ekonomsko upravljanje in demokratsko odgovornost. To gre z roko v roki. No, v okviru eh, evropskega semestra eh, je tako, da moramo vključevati tudi nacionalne parlamente in tako krepimo naše ekonomske agende. No, zato tudi sodelujemo z Evropskim parlamentom eh, v vseh korakih Evropskega semestra, obiskujemo tudi nacionalne parlamente, želimo izvedeti, kakšne so vaše prednostne naloge in tako želimo eh, pripravljati ambiciozne agende za našo eh, dejanskost. Torej, na kaj pa se moramo osredotočiti pri naših prizadevanjih? Tu so tri stvari. Najprej treba je pospešiti napredek v bančni uniji. Glavni projekt eh, se nanaša na uh, zavarovanje uh, vlog naših vrčevalcev. To ne sme biti pod vplivom uh, neuspešnosti bank. Potem potrebujemo tudi močnejši finančni sektor. Uh, komisija je pripravljena tesno sodelovati z državami članicami in pa Evropskim parlamentom, da spodbudimo napredek v zvezi z dosjeji, ki se nanašajo na bančno uh, unijo. Potrebujemo eh, ustrezen sporozum uh, eh, glede um, jamstvenih skim in pa uh, enotnega sklada za reševanje. No, uh, Vse tiste stvari, ki so danes sporne, je treba razrešiti zaradi boljše Evrope v prihodnosti. Potrebujemo eh, evropski eh, mehanizem za stabilnost in upam, da bo ta kmalo dokončan. Na ta način bomo lahko okrepili eh, naše previdnostne instrumente, in vse skupaj bomo tudi upeli v okvir Evropske unije. Drugič, treba je dokončati unijo kapitalskih trgov, to je zdaj še toliko bolj pomembno, ko je Združeno krljestvo zapustilo Evropsko unijo. Obstaja soglasje, da potrebujemo bolj poglobljene kapitalske trge, manj fragmentirane trge, da bomo lažje financirali eh, inovacije in da bodo naša podjetja lahko rasla in ustvarjala delovna mesta. To ni nekaj tehničnega, temveč je to zelo politično naša mala in srednje velika eh, podjetja potrebujejo strezen dostop eh, za nadgradnjo. Zato bomo tudi začeli z javno-zasebnim skladom, eh, s katerim bomo spodbujali začetne vrstitve na borzo MSP-jo. Mm, no, treba je tudi spodbujati investitorje na splošno na kapitalskih trgov. Potrebujemo nov skupek eh, ustreznih rezultatov, ki se nanašajo tudi na nesolventnost in pa davčne postopke. Potem tretjič treba je zagotoviti, da eh, program v podporo reform začne delovati leta 2021. Ko gre za proračunski instrument, za konvergentnost in pa konkurenčnost, eh, bo ta okrepil odpornost naših gospodarstva in pa regij, spodobudili bomo strukturne reforme s finančno podporo zagotovili bomo potrebne investicije, ki so nujne. Poleg eh, delamo tudi za, eh, na schemi eh, na področju brezposelnosti, da se bomo lažje uprli zunanjim šokom potrebujemo večno konvergentnost med državami članicami in okrepiti je treba tudi ekonomsko in monetarno unijo. No, eh, naš okvir ekonomskega upravljanja nam ponuja priložnost, da odpremo široko razpravo o tem, kako so naši instrumenti doslej že delovali in kaj je mogoče v prihodnje še izboljšati. Komisar Gentiloni bo o tem še spregovoril. Spoštovani eh, poslanci, potrebujemo ustrezno ekonomsko upravljanje, bančno unijo, unijo kapitalskih trgov. Vse to so koraki, ki prispevajo k naši ekonomski in finančni stabilnosti. Krepimo s tem tudi um, vlogo evra in pa lasno avtonomnost. S tem ukrepimo tudi um, naše, naše mesto na mednarodnih forumih. Seveda, vse to temelji tudi na večstranskih eh, pogovorih. Zato pravzaprav tudi gre v naši Evropski uniji, gre za to, da ohranjamo in pa spodbujamo naše vrednote in pa model uh, socialnega tržnega gospodarstva. Z veseljem sodelujemo tudi z nacionalnimi poslanci, da zgradimo močnejšo ekonomsko in monetarno Evropsko unijo v prihodnje. Hvala lepa, gospod Dobrovskis. Zdaj pa bi dala besedo Paolo Gentiloniju, ki je komisar za gospodarstvo, da spregovori o prednostnih nalogah Evropske komisije. Izvolite, gospod Gentiloni. Grazie, signora presidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Veliko veselje mi je, da lahko ta teden sodelujem pri tem parlamentarnem eh, tednu, ki je posvečen gospodarskemu upravljanju. Mislim, da je to zelo pomemben eh, trenutek in Evropski parlament ima vedno večjo vlogo eh, v strukturi evropskih inštitucij, evropske teme. Eh, postajajo vedno bolj aktualne tudi uh, v uh, nacionalnih parlamentih, kot recimo v Italiji. Sedaj bom nadaljeval v angliščini. Ta razprava je še toliko bolj aktualna zaradi tega, ker smo ravno kar, kot eh, je dejal tudi Valdis, objavili sporočilo Evropske komisije o pregledu našega gospodarskega upravljanja. Razprava o gospodarskem upravljanju eh, je torej bila pripravljena v pravem trenutku. Gospodarska situacija, v kateri se nahajamo, je zelo pomemben kazalnik in Napovedi kažejo, da se bo rast nadaljevala. Za nami je sedemletna rast, eh, ki pa eh, se bo v prihodnosti upočasnila. Torej, rast bo nizka, obrestne mere bodo nizke in inflacija bo eh, nizka. Hkrati pa se bodo pojavila zunanja tveganja, ki lahko vplivajo na to situacijo. Najprej je potrebno seveda omeniti izbruh eh, koronavirusa na kitajskem. Torej, znašli smo se v situaciji, ko še eh, imamo rast, hkrati pa se soočamo z velikimi izzivi. Nova komisija eh, se sooča z zelo eh, ambicioznimi izzivi. Eh, pred nami je zeleni dogovor, digitalni prehod. Poleg tega pa se bomo morali spopasti tudi s številnimi demografskimi izzivi. Vse to vpliva seveda tudi na delo komisije in pa na nov politični cikl hkrati pa bodo potrebna tudi izjemno velika vlaganja. Vendar pa so javno vlaganje še zmeraj na nižji ravni kot eh, pred izbruhom krize. Pregled, ki smo ga sprožili pred desetimi leti, skuša pogledati v preteklost in ugotoviti, kako so pravila delovala v zadnjih desetih letih. ogledati si želimo trenutno situacijo in uh, hkrati narediti tudi načrte za prihodnost. Kaj bi lahko spremenili, da bi bila pravila boljša? Če si ogledamo, eh, kaj je delovalo in kaj ni delovalo, eh, potem Lahko hitro ugotovimo, da so rezultati precej jasni. Znižali smo dolg, imeli smo takoj po krizi eh, stalno rast. Dolgove smo znižali na različne načine v različnih državah članicah in nismo se mogli izogniti procikličnim politikam in prav tako se nismo mogli izogniti presežkom v določenih državah na splašno z pravili dosežemo dobre rezultate, ampak v novi situaciji, v kateri smo se znašli, je zelo jasno, da bomo morali skušati izboljšati in pa posodobiti ta pravila. Ne gre za to, ali smo za ali proti eh, zdravim javnim financam, gre za sestavo javnih financ, strukturo javnih financ. Ne gre za to, eh, da bi želeli izpodbijati naša pravila, ampak eh, da jih želimo prilagoditi novim izzivom, s katerimi se srečujemo. Kaj pa cilje teh izboljšav in posodobitev? Naj eh, omenim dva. Ta pravila morajo postati preprostejša. Zelo lahko je to reči, eh, veliko težje pa je to tudi doseči v praksi. Kaj ti pogosto eh, so pravila eh, zelo zapletena? In sicer ravno zaradi tega, eh, ker je potrebno zagotoviti dovolj urodi za sprejemanje pomembnih odločitev. Hkrati pa se lahko zgodi, da pravila postanejo prezapletena, se upravičujem. Ampak eh, potem je takšna pravila zelo težko razumeti, državljani ne razumejo, pa tudi vlade imajo s tem težave države članice in potem je pod vprašanjem lasništvo teh projektov. Naš drugi cilj je, da ta pravila zasnujemo tako, da bodo bolj prijazna rasti. Hkrati pa moramo najti način, da vzpodbudimo vlaganja, ki bodo primerna velikim izzivom, eh, ki so pred nami mislim, da lahko premustimo naše razlike, to nikakor ne bo lahko, tega se zelo dobro zavedam, ampak mislim, da lahko premustimo razlike, če se osredotočimo na prihodnost in če uporabimo dobro voljo. Če poskrbimo za iskreno izmenjavo mnen in tudi za prispevke držav članic v tej iskreni razpravi. Na ta način bomo lahko dosegli rezultate. Najlepša hvala. Gentiloni. Hvala lepa, gospod Gentiloni. In zadnji je gospod Fabio Paneta. Gospod Paneta je član izvršnega odbora Evropske centralne banke in prosim, da spregovorite o eh, prihodnosti monetarne politike. Beseda je vaša, gospod Paneta. gospod eh, namestnik ministra, eh, gospod eh, predsednik, gospod komisar, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, dame in gospodje. Veliko čast mi je, da lahko danes tukaj spregovorim. Evropska monetarna unija zahteva koordinacijo evropskih in pa nacionalnih politik. To pa zahteva tudi tesno sodelovanje med evropskimi inštitucijami in pa nacionalnimi parlamenti. Že od samega začetka je projekt Evropske monetarne unije spremljala razprava. Razprava o integraciji. Nekateri so namreč trdili, da je politična konvergenčnost pomembnejša od monetarne unije. Drugi pa so menili, da bi gospodarska integracija lahko uspodbudila tudi politično integracijo. Drugi vidik razprave pa je bil, ali bi nove države članice takoj vključili v evroobmočje ali pa bi najprej uh, utrdili njihovo institucionalno zasnovo. In to eh, so teme, ki presegajo zgolj monetarni okvir. In politične zaveze eh, so močnejše, kot številni menijo. Ampak, če želimo doseči rezultate, potrebujemo učinkovito politiko. Jaz eh, menim, da sta prednostni nalogi dve. Ko se širi Evropska monetarna unija, moramo poskrbeti za ustrezno arhitekturo, zasnovo te unije. In glede na to, da imamo stare in nove članice. Uh, monetarne unije, moramo poskrbeti za to, da bodo, moneta, da bodo nove članice povsem pripravljene za vstop eh, v monetarno unijo. Monetarna integracija je še zmeraj tako pomembna uh, kot nekdaj, kajti evropska gospodarstva se niso sposobna upreti pritisku večjih gospodarskih območij, poleg tega uh, ne morejo imeti velike vloge ob uh, zgolj lastni valuti. Valuta namreč uh, tudi vpliva uh, na uh, to, uh, kakšno težo ima določena država v svetu. Uh, vendar pa je potrebno poskrbeti tudi za ustrezno upravljanje Evropske monetarne unije, če želimo, da bo ta učinkovita. Ko se monetarni uniji približuje eh, več in več eh, držav, se struktura širi in če ne bomo poskrbeli za ustrezno upravljanje, bi eh, lahko mm, prišlo do neuskladitve med državami članicami in to bi negativno vplivalo na monetarno politiko. Tekom eh, krize je eh, se pokazalo, da lahko eh, to privede v velike težave. Recimo leta 2012, leta 2013 je prišlo do velike recesije. To je bila edinstvena situacija v Evropski uniji. Evropska centralna banka je upravila svojo nalogo in poskrbila za stabilizacijo evroobmočja. Eh, hkrati je vzpodbudila tudi gospodarsko rast in pa vzpostavljanje novih delovnih mest. Od leta 2013 eh, je eh, bilo vzpostavljenih veliko delovnih mest, hkrati pa je eh, gospodarstvo postalo bolj vzdržno. Spostavili smo sistem eh, za odziv eh, na propadajoče banke in pa sistem za pomoč državam v težavah. Ampak, kot kaže zadnji razvoj, bo potrebno storiti še več rast se stabilizira, eh, ampak eh, je še kljub temu skromna. Evropsko gospodarstvo bo še naprej potrebovalo pomoč naše monetarne politike, dokler bo pač to potrebno, eh, da zagotovimo trdno inflacijo. In Evropska monetarna unija je pomemben del ustreznega odgovora. Monetarne politike nismo dovolj upoštevali in to je vodilo v nižjo rast eh, in pa inflacijo, kot bi si želeli. Kriza nas je še enkrat spomnila na uh, temeljno načelo, ko se evroobmočje širi, mora ukrepiti svojo infrastrukturo. Uh, Eh, glavna naloga, s katero se srečujemo, je, da zaokrožimo monetarno unijo, pa tudi unijo kapitalskih trgov. Na ta način bomo lahko zagotovili uh, trdnejšo finančno strukturo. Raznolikost evroobmočja bi potem postala eh, vir. Uh, trdnosti in eh, moči eh, držav članic, ne pa eh, element šibkosti. Na ta način bi lahko obložili tudi pretrese na trgu in na ta način bi se zmanjšale potrebe po javnih sredstev, sredstvih, ko se evro območje širi. In ko postajajo želje članic vedno bolj raznolike, je težko najti dogovor glede tovrstnih projektov. Eh, in to vodi uh, v razhajanja mnen in uh, v uh, težave pri sprejemanju političnih odločitev. Potrebno je poskrbeti za ustrezno politično podporo, predvsem, ko se evroobmočje širi. Potrebno je zagotoviti tudi agendo za poglobitev monetarne unije Eh, in poglobitev eh, je potrebno obravnavati usporedno z širitvijo, vendar pa poglobitev ne pomeni, da bodo države eh, članice izgubile del svojih odgovornosti. Enotna valuta lahko zagotovi številne možnosti, ampak možnosti oziroma priložnosti lahko izkoristimo ali pa jih zapravimo. To je se je pokazalo že v zgodovini. In če želimo, da bi države Evropske unije izpolnile pogoje za vstop v eh, evroobmočje, mi moramo zagotoviti ustrezno pomoč. Države članice morajo prevzeti aki Evropske unije, preden se pridružijo Evropski uniji, izpolniti morajo tudi eh, kriterije za eh, kriterije konvergenčnosti, ampak to ne zadostuje za članstvo Evropske unije ali pa v evroobmočju. Potrebna so nenehna prizadevanja za izvajanje anticikličnih in makroekonomskih eh, politik. Potrebno je zagotoviti ustrezen bančni nadzor in pa eh, ustrezno strukturno politiko. Vzdržnosti in konvergenčnosti ne bo, če nacionalni organi ne bodo poskrbeli za to, da ukrepijo inštitucije in pa upravljanje potrebujemo trajnostno konvergenčnost v interesu vseh držav članic, je, da odpravijo nedoslednosti. To pomeni, da države članice izkoristijo prednosti, ki jim jih ponuja članstvo in odpravijo uh, eh, pomankljivosti v konvergenčnosti. Številne države niso izkoristile nizkih obrestnih mer eh, za eh, zagon eh, javnih in pa zasebnih financ. Številne države članice, ki so se pridružile kasneje, so se odzvale bolj pozitivno in proces pridružitve k evroobmočju je napredoval. Vse države članice, ki se želijo pridružiti evroobmočju, morajo biti pripravljene ne le na enotno valuto, ampak tudi na eh, bančno unijo. Pri tem je potrebno zagotoviti sodelovanje z Evropsko centralno banko in pa nadzornim organom. To pomeni, da je potrebno izvesti temeljito analizo bančnega sektorja, da se je potrebno soočiti z pomankljivostmi in da mora Evropska centralna banka nadzorovati ta proces. Vprašanje, ali naj bi se. Eh, monetarno območje razširilo ali ne, je politična odločitev, ki jo morajo sprejeti državljani in pa eh, njihovi eh, izvoljeni predstavniki. Potreben je temeljit nadzor v interesu vseh deležnikov. Naj zaključim. Namesto, da razpravljamo o tem, ali je pomembno je razširiti ali pa poglobiti monetarno unijo, je eh, potrebno uvesti ukrepe eh, za eh, politično in pa ekonomsko poglobitev. Pri tem parlamenti igrajo pomembno vlogo. Evropski parlament v sodelovanju z nacionalnimi parlamenti lahko ukrepi politično integracijo. Evo, nacionalni parlamenti in Evropski parlament lahko poskrbijo tudi za odgovornost eh, nacionalnih eh, politikov, eh, ko gre za Evropsko monetarno unijo. Najlepša hvala za vašo pozornost. Najlepša hvala. Sedaj pa uh, bomo dali besedo članom nacionalnih parlamentov in pa Evropskega parlamenta, torej vsem tistim, ki so prosili za besedo. Začeli bomo z prispevki in sicer bo začela gospa Kreto iz eh, Romunskega senata. Eh, vsi boste dobili po dve minuti za svoj prispevek, ker že imamo dolg seznam eh, govorcev. Hvala lepa. Hvala lepa. Sodelovala sem pri konferencah po členu 13 že od samega začetka. Vem, da se ponavljam, vendar ravnovesje tekočih računov je bolj pomembno za zdravje evropske valute in gospodarstva, kot pa to, da smo obsedeni z ravnovesjem državnih proračunov. Institucije in mi to podpiramo, zahtevajo fleksibilnost pakta za stabilnost in rast. Poročila kažejo, da je zelo pomembno uravnovesiti presežke in primankljaje in to bo dobro za vse. Bila bi zelo vesela s tem, kaj ti imela sem očitno prav, vendar nisem vesela zaradi tega, kaj ti predlog zadeva le evromoče. Torej skrbi nas za valuto, ne skrbi nas pa prav nič za Evropsko unijo. Kaj želim povedati? Zdi se, da. Uh, se, da sprejemajo eh, le tiste države članice, ki imajo evro, eh, zaključuje se skupni trg države članice evropskega območja, torej eh, uživa drugačen status. In države članice, ki pa nimajo evra, pa uh, uh, so v drugačnem položaju, njihovi glavni partneri pa so uh, države članice, ki imajo EU in tudi ti so lahko žrtve krize, čeprav niso v mehanizmu skupnega proračuna. Torej, imamo ločnico med državami članicami, ki imajo evro in ki ga nimajo. To čutimo kot zavrnitev in zato imamo tudi vedno več evroskepticizma. Uh, To je nevarno, če razmišljamo zgolj o razmišljanju o ročevanju evra, ne pa Evropske unije. Evro je pomemben za zupanje v EU, je pa lahko močen le, če bomo imeli močno zupanje tako v Unijo, kot tudi v Evro. Moramo razvijati oboje, moramo deliti tveganja in nadzor. Hvala. Uh, Hvala, gospod Pimenon iz Latvije, iz latvijskega sejma. Izvolite. Yes, thank you so much. Hvala lepa. Kar zadeva ključno temo te razprave in sicer gospodarsko upravljanje v ekonomski in monetarni uniji. Pregled eh, fiskalnega pakta in pakta za rast in stabilnost je ključnega pomena. Moramo vedeti, kakšen je rezultat tega, kajti to odloča oceno strukturnega primankljaja. Zelo težko je oceniti, do kakšnih napak lahko pride. Morda bi strukturna ravnovesja lahko nekako nadomestili s pravili glede preglednosti. Takšna pravila glede porabe so pod nadzorom vlade. Drugič izračun potencijalnega rasti in strukturnega primakljaja mora temeljiti na daljšem obdobju, kot sta dve leti, kar se sedaj uporablja. Morali bi imeti tri ali štirletno obdobje. Potem tretjič, fleksibilnost, eh, pakt za stabilnost in rasti treba povečati z, z, s tem, da izključimo financiranje javnih financiranj in prispevkov v večletni finančni okvir. Zato, da spodbudimo naložbe v šolstvo, digitalne infrastrukture, nova delovna mesta. Da, nova delovna mesta in četrtič. Zlato pravilo javnih financ mora biti smernica za delovanje fiskalne politike. Države članice se morajo zadolževati le za to, da Eh, vlagajo, ne pa zato, da financirajo tekočo porabo. Tako bomo dosegli gospodarsko rast. Trenutno Evropska unija in evromoče morata spodbujati javne naložbe, potrebne za to, da spodbujamo trajnostni razvoj. To je ključnega pomena za prihodnost unije če se finančna politika ne bo spremenila, potem bomo res, potem nam bo res podletelo. Hvala lepa. You, Hvala lepa. Sedaj pa europoslanec Alfred Sant, izvolite. Hvala. Težko se pogovarjamo o napredku evropskega območja strateškega vidika. Imamo številne teh, tehnokratske ukrepe, ki jih le malo kdo razume. Razprave o evru v Evropskem parlamentu se zdi, da se dogaja na drugem planetu, kot pa razprave predstavnikov držav članic. Bančna unija stoji na mestu trg eh, oziroma unija kapitalskih trgov nazaduje. No, kaj se dogaja? Imamo Eh, torej uh, majhno rast v evromočju in zdi se, da gre tu za politični projekt. Vendar zdi se, da gre za nekakšno uh, igro šaha tehnokratov. Nadzira se uh, proračun nacionalnih proračunov in uh, imamo dva načina, kako iziti iz tega začalnega. Moramo imeti strateško politiko. Moramo reči, da Prek Evromoče ima zmagovalce in poraž poražence. S tem se moramo spopasti in ugotoviti, ali imamo politično voljo, da dobimo bolj otežen izid. In drugič moramo, moramo pre predlagati, eh, kako preseči te, eh, te težave. To bi bil idealen način za to, da bi dosegli napredek, vendar se to ne bo zgodilo. Druga možnost je, da imamo še naprej tehnološke težave, s kakšnimi se soočamo vendar reševati um, vsako minimalno uh, težavo pa nakaže, da je to pristop, ki nam ne bo pomagal. Ko prišlo naslednje krize, bodo ti uh, majhni koraki morda lahko pokazali pot naprej. Sicer pa se bomo še naprej uh, soočili s težavami. Naslednja uh, kriza nas bo ujela nepripravljene. Uh, No, Brexit je sedaj za naj, pa tudi Britanci se niso želeli pridružiti evroobmočju, tako da ne potrebujemo več njihovega pristopa. Sedaj pa gospod Tušek iz Hrvaškega parlamenta, izvolite. Hvala lepa. Spregovorimo o materinščini v Hrvaščini. Gospodarsko pravljanje v Evropski uniji temelji predvsem na pravilih. V preteklem desetletju je bilo strojenega veliko na področju ponostavitve in krepitve pravil. Zlasti gre za fiskalna pravila, z reformo pakta o stabilnosti in rasti in z vzpostavitvijo fiskalnega pakta, ki je del pogodbe o stabilnosti, koordinaciji in upravljanju Evropske unije. Evropska monetarna unija mora stremeti k temu, da bo neke vrste fiskalna unija, kajti v Evropski monetarni uniji nimamo sistema. Eh, fiskalnih transferjev za regije in države, ki se soočajo z asimetričnimi makroekonomskimi šoki. Ta pomankljivost se je zlasti odrazila v pretekli krizi, ko je nekaj držav, ki so bile najbolj prizadete, eh, šlo v globoko recesijo in ni moglo biti sesto iz skupnega proračuna. Zato pozdravljam vzpostavitev evropskega mehanizma e SM za stabilnost, ki bo instrument pomoči eh, članicam evroobmočja, ki se znajdejo v finančnih težavah. Poleg tega krepitev mehanizma evropskega semestra bi eh, bilo nekaj, česar bi imeli koristi, če bi uporabljali postopek makronomskih neravnovesij. To pomeni aktiviranje kolektivnega mehanizma za države članice, ki imajo čezmerne makroekonomske težave oziroma neravnovesija. Države članice, ki ne želijo izvajati biti, eh, priporočili morajo biti, eh, morajo iti v korektivni proces. Prav tako moramo poskrbeti za zaključenje bančne unije. Prav tako je zelo pomembna unija kapitalskih trgov. Eh, hvala lepa za vašo pozornost. Thank you very much. Now, Mr. Hvala. Sedaj pa gospod Slotvik iz Nizozemske, izvolite. Lepa predsedujoča. Ima vprašanje za gospoda Sentena. Prilostnega tweet v odgovor na, na, na tweet našega finančnega ministra, gospoda Hukstra, glede pomembnosti nizozemske ki, za katero nizozemski parlament meni, da je pomembno, ko gre za preglednost. In gospod Centeno je tvitnil, da predlaga ukrepe da je predlagal ukrepe leta 2019 in da se preglednost dosega korak za korakom. Ali nam gospod Centeno lahko kaj pove o novih korakih, ki jih bo naredil v letu 2020, da se poveča transparentnost oziroma preglednost? In ali lahko kaj pove o dokumentu, ki ga je sprejel eh, od mojega kolega nizinskega poslanca Niz, Ho, Petra Hojkeka glede odpiranja zaprtih vrat, glede določenih predlogov. O hitrejšem mm, dostopu do uh, dokumentov sveta. Uh, Hvala. Sedaj pa gospod eh, Pislarov, ki je evropski poslanec. Izvolite, hvala lepa. Sam nisem tako pesimističen, kaj ti pomembno je, da ne smemo se bati in eh, pomembno je, da razmišljamo o prihodnosti, zato imamo zeleni dogovor in tako moramo tudi razmišljati o emu. Kot član delovne skupine naj povem, da me zelo skrbi to, da imamo zakonodajno obveznost v pogodbi, da se pridružimo evromočju. Torej, to ni opcija. Nekatere države so pripravljene, nekatere niso, nekatere so pripravljene, pa ne želijo vstopiti v evromočje. In kaj moramo storiti? Moramo sodelovati s tistimi državami in jih skušati skušati poskrbeti za ozveščenje njihovih državljanov. Um, to je politično pomembno in moramo pomagati tistim državam, ki še niso pripravljene. Po brexitu moramo držati skupaj in moramo pripraviti boljše pri, projekte za prihodnost. Sem soporočevalc glede investicijskega in uh, reformnega programa in naj povem, da me zelo veseli, da bomo imeli nekaj instrumentov, s katerim bomo lahko dali spodbude. Imamo pravne obveznosti in doslej nismo imeli pravih spodbud, zdaj pa jih imamo. Torej, poglabljanje in širitev imate sedaj instrument, ki nam pomaga pri tem. Pomembno je najti pravo ravnovesje, zato da bo ta instrument tak, da nam bo. Eh, pripravljen na delo in da nam bo mogoče odgovornost do naših eh, državljanov. Kot koordinator za zaposlovanje pri njiju naj povem, je konvergenca ključnega pomena, pa ne le nominalno, temveč realno. Ko govorimo o zelenem dogovoru, ko govorimo o digitalnih naložbah, ne pozabimo, da moramo imeti v mislih tudi socialne naložbe, da moramo, nalagati, da moramo vlagati v otroke, v digitalno izobraževanje, v namestitve in tako naprej. Tako bomo dosegli konvergenco v EU in bomo lahko zagotovili tudi eh, vsebinsko širitev EU. Oh, Hvala, sedaj pa gospod Lalovac iz Hrvaškega parlamenta, izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Torej, po dolžniški križi v evroobmočju smo uh, videli, da so se države članice in institucije zelo hitro dogovorile glede ideje bančne unije. Uh, eh, Vzpostavljajo se nove institucije, ki se ukvarjajo tudi uh, z nadzorom, ki prihaja iz nacionalne na evropsko raven. No, bančna unija še ni zaključena, moramo dokončati bančno unijo z enotnim sistemom jamstva za vloge in, in, in uh, sistemom zaščite. Bančna unija Eh, in EDIS morata delovati na ravni EU, enako velja za zaščitni sistem, tako se bo povečalo zaupanje. Prav tako je pomembna unija kapitalskih trgov, eh, velja za celotno EU. Zakonodajni okvir tu je precej širok, obsega recimo uh, harmonizacijo stečajnih postopkov in odpravljanje uh, finančnih okvir. Torej, to zajema stečajne postopke in odpravo ovir za čezmene naložbe. Dobrodošli, sem pripričala sveta glede teh področji. Pozdravljam dejstvo, da v priprošli za evroobmoče se spodbuja k za, za dokončanje bančne unije in unije kapitalskih trgov in da se spodbuja delo na vseh elementih za poglobitev EMU. Hvala lepa. Hvala. Gospod Kosor iz Hrvaškega parlamenta, izvolite. Poštovani predsedavajoči, poštovani. Gospe, predsedujoči, gospe, gospodje. Zelo pomembno je, da države članice in evropske institucije skrbijo za celovito upravljanje mehanizmov in pravil. Če želimo uspešno sodelovati, potem je pomemben, pomembno, da imamo v evropskih koordinacijskih mehanizmih nacionalno lasništvo, ko gre za potrebne reforme. Zelo pomembno je, je dokončanje bančne unije, vzpostavitev unije kapitalskih trgov. Prav tako moramo poskrbeti za verodostojne zaščitne mehanizme na ravni evromoča. Ko gre za Hrvaško, naj povem, da smo dosegli precejšen napredek pri zmanjšanju makroekonomskih neravnovesij. To smo lahko poslali pismo o nameri za vstop v tečajni mehanizem RM2 julija lani. Eh, predtem smo imeli konstruktivne pogovore z evropskimi partnerji, zlasti z Evropsko komisijo in Evropsko centralno banko ter državami članicami. Eh, izkazalo se je, da je Hrvaška pripravljena na začetek procesa, prav tako pa se je skazalo, da obstaja politična volja pri institucijah in državah članicah za širitev evromočja. V vsakem pismu na meri se je Hrvaška obvezala izvesti 19 ukrepov na šestih področjih. Dodatno okrepiti nadzor nad bankami z vzpostavljanjem tesnega sodelovanja z Evropsko centralno banko. Zavezala se nad, nad, nadgraditi makro. Mm, ekonomski okvir, okrepiti okvir za boj proti pranju denarja, izboljšanje zbiranja statičnih podatkov, izboljšati pranje v javnem sektorju in zmanjšati administrativno in finančno breme. Vse te ukrepe Hrvaška namerava izpolniti do sredine leta 2020 tako da bi lahko potrdili, da je Hrvaška eh, resen kandidat za vstop v RM2. Ko govorimo o gospodarskem upravljanju, gre tudi seveda za politično odgovornost, zato je zelo pomembna tudi vloga parlamenta, zlasti ko gre za zakonodajne pristojnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Maurides iz Evropskega parlamenta. Izvolite. Thank you, chairwoman.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 Kaj zadeva evropski semester? Kaj predlagamo mi kot skupina? Želimo socialne in okoljske kriterije, ki naj se jih vključi v evropski semester. To po eni strani. Potem pa kar zadeva strukturo in poglobitev, o kateri govorimo. Naj navedem nekaj instrumentov ekonomske in finančne politike. Kot ekonomist si ne morem predstavljati, da po eni strani govorimo o poglobitvi skupnega trga, po drugi strani pa še nismo zaključili bančne unije. Kako je to mogoče? Razumem, da obstaja tehnične težave, vendar bodimo iskreni. Overa je politika določenih držav članic. In še zadnja točka. kar zadeva nove faze za cilje do leta 2050. Potrebujemo počasen, um, počasen prehod, ki mora biti čim bolj realističen. To je pomemben za vse nas, ki podpiramo evropski projekt. Kaj ti, karkoli bomo storili narobe, bo povzročilo še dodatne težave. Hvala lepa. Thank you. Thank you. Hvala. Sedaj pa gospod Breger iz Bundestaga, izvolite. Spoštovani predsedujoči, gospe in gospodje, dosedanja struktura uh, ekonomskega uh, upravljanja uh, temelji na pravilih, na pogodbah. Nekatere meddržavne pogodbe naj bi preoblikovali v pravo unijo, ampak tukaj moramo biti previdni, kot je bilo že povedano. Procesi morajo biti demokratizirani, ampak pred očmi moramo imeti tudi uh, vlogo nacionalnih parlamentov, ko gre za proračun in pa finančno upravljanje. Dejstvo je, da imamo dvojček in šesterček. Eh, pakt za stabilnost in rast je treba eh, ustrezno izvajati tudi ob upoštenju finančne krize. Treba upoštevati stanje v državah eh, članicah, ki so v slabem stanju. Hkrati pa potrebujemo tudi dovolj manjevrskega prostora za zelene naložbe. Reforma mora biti izvedena, to zlasti velja tudi za kredite PCCL. Seveda pa je treba zagotoviti tudi ustreznost državnih obveznic. Države članice ima do, imajo različna stališča. E, načrtovani proračun evromoča je ustrezen korak v prihodnje, da lahko nekako prilagodimo tudi konkurenčnost e, nacionalnih e, gospodarstv. Moramo pa se izogniti kakršnemu kulu podvajanju struktur. 280 milijard eh, evrov je tisti znesek, ki je neki ciljni znesek, tako da ustrezno eh, izkoriščamo vse strukture, ki jih imamo že na voljo. Mislim, da strukture upravljanja, ki jih imamo, že zadoščajo in eh, seveda pa smo vedno na voljo za nadaljne razprave o razvoju te strukture. Hvala lepa, zdaj pa gospod Volci iz Cipra. Omologumeno in treh ozadimošenomigi arhitektoniki. Ja, želel bi dodati naslednje. Dosedanja finančna e, arhitektura je nekako posledica kriza, krize iz leta 2080, zdaj pa se je treba prilagajati novi realnosti v Evropski uniji. Moramo biti bolj ambiciozni. Uh, treba upoštevati tudi politične in pa digitalne spremembe. Potrebujemo več transparentnosti, eh, želimo ukrepiti zaupanje državljanov, želimo več politične odgovornosti, želimo zanesljiva proračunska pravila. To so torej tiste predpostavke, ki so temelj eh, za poglobitev eh, ekonomske notarne unije, pa tudi evromočja. Treba pa zagotoviti tudi uh, jamstva za vloge. Eh, in to je tudi naloga bank. Seveda pa je tukaj v spredju tudi še solidarnost med državami članicami in pa eh, unijo. Um, evropski sistem jamstev za vloge je izredno pomemben, če želimo zagotoviti enako obravnavo vlog, ne glede na to, uh, kje je vlagatelj naložil svoja sredstva. Uh, na ta način lahko eh, zagotovimo izenačen eh, razvoj in pa tudi stanje, ki ga eh, želimo doseči na ravni Evropske unije. No, potem pa so tukaj še kritike v zvezi s finančno disciplino in pa naložbami, ki jih moramo upoštevati. tudi Cipr je na tem področju doživel uh, svoje težave, um, nekako so nam uh, usilili nujne ukrepe. No, ko pa gre za evropski sistem eh, jamstev za vloge, pa lahko rečemo, da se stanje pri nas poslabšuje. No, mogoče bo to naloga eh, za tisto obdobje po letu 2024. Zdaj pa gospod Markeš iz. Evropskega parlamenta. Hvala lepa, predsedujoča. Spregovoril bom v materinščini, torej v portugalščini. No contexto desta sessão interparlamentar de análise da governança económica, gostava de começar. S tem, uh, glede tega medparlamentarnega zasedanja bi eh, želel povedati naslednje. Uh, z našo devizno politiko smo želeli nekako rešiti evro ampak doslej uh, se je skazalo, da politika ni bila zadostna. Govori se, da po letu 2015 potrebujemo vse več prožnosti, kot je povedal že predsednik, eh, namestnik predsednika Ekofina. Treba je spodbujati trajnostno rast zato pa potrebujemo zdrave javne finance. Gospodarska rast bi morala postati neke vrste standard, eh, pravilo na ravni Evropske unije. Evropski pristop v smeri rasti nekako temelji na uh, koncentraciji vrčevalne politike v uh, v eh, nacionalnih gospodarstvih. Mi pa potrebujemo pravila, ki so prijazna do investicij. Treba je spodbuditi zelene investicije. Potrebujemo torej zlato pravilo, s katerim bomo podprli to vrstne investicije. Poleg tega pa potrebujemo tudi nekako bolj odprt evropski si semester. Kajti naš cilj je trajnostna rast potrebujemo več prožnosti pri gospodarski rasti, potrebujemo tudi proticiklična pravila, ne pa zgolj eh, prociklična, kot smo jih imeli v preteklosti. Potrebujemo torej ustrezno evromočje, zaključeno bančno eh, unijo. To so vse stvari, o katerih smo se že pogovarjali. Dovolite pa mi še uh, zadnjo pripombo. Ta se nanaša na mehinizem v zvezi z makroekonomskimi ravnovesi. Pravila morajo biti simetrična in se enakomerno eh, uporabljati tako v primeru primankljaja kot presežka. Potrebujemo torej ustrezno gospodarstvo. Gospod Stavrov je naslednji. I will speak in my mother tongue, Greek. Spregovorila bom v materinščini, torej v grščini trenutni finančni okvir temelji na oski politični koordinaciji. Treba je okrepiti odpornost zoper finančne šoke. No, ampak seveda to še vedno pomeni ogromno naporov za posamezne države članice. če želimo biti kos vsem tem naporom v posamečnih državah članicah, se uvajajo pravila, ki pa žal niso vedno dovolj transparentna. Ta pravila bi morala biti bolj poenostavljena in pa prilagojena današnjemu stanju. Evropska komisija je že napovedala, da bo izvedla posvetovanje z vsemi prizadetimi oziroma pletenimi in da bo pripravila tudi nova pravila za finančni nadzor. Upam, da bodo rezultati pozitivni. Tako da bomo lahko tudi nadgradili obstoječe okvirne pogoje in se ustrezno spopadli z današnjimi izzivi. No, Seveda treba je se je pripraviti na digitalni in pa politični prehod. Pomembno je, da upoštevamo tudi vlogo nacionalnih parlamentov, ki so neke vrste katalizator. Upeti jih je treba v evropski semester. Sam postopek mora biti bolj učinkovit. Na ta način se krepi tudi uh, Sama legitimnost finančnega upravljanja. Hvala lepa. Naslednji je gospod Luigi Maratin iz Italije. Hvala lepa, dovolite mi par stvari. Najprej v zvezi z BICC. Zdi se, eh, da ta instrument eh, postaja vse bolj, zgleda vse bolj nevaren, podpiral naj bi reforme in investicije, kar je dobro, ampak dejansko eh, evropska integracija potrebuje neke vrste stabilizacijo, instrument za stabilizacijo in mislim, da bi to lahko lažje dosegli recimo s trenutnimi instrumenti, kot je eh, schema za zaščito delovnih mest. Če si torej želimo eh, neke stabilizacijske funkcije znotraj evrskega proračuna oziroma evropskega proračuna, potem je treba upoštevati eh, te investicijske vrzele, tako da ICC verjetno ni najboljši instrument za stabilizacijo uh, evropskega gospodarstva v primeru asimetričnih šokov. No, Potem pa še ena stvar, zakaj se ne lotimo pravega dela? Eh, gre za to, da zagotovimo učinkovito izmenjavo med uh, umetom javnega dolga in pa ustreznimi sredstvi. Torej, treba upoštevati, kakšni so nacionalni dolgovi. Nasplošno govorimo o tem javnim dolgom. Treba je uvesti neka varna sredstva in treba določiti učinkovite meje uh, za javne dolgove um, na, v bančnih bilancah. Potem pa je tukaj še vprašanje fiskalnih pravil. Ne moramo imeti fiskalna pravila, ki temelijo na ex ante uh, in ex post uh, ovirah, ki niso popolnoma jasne. Moramo ugotoviti, kaj je vir eksternalnosti. Ali Torej, tukaj potrebujemo učinkovita fiskalna pravila. Hvala lepa. No, zdaj pa napovedujem, da ne bomo več zbirali vprašanj, kajti sicer nam ne bo ostalo dovolj časa, da bi odgovorili prav na vsa. Gospod Črcevski iz Polske dobi besedo. Szanowny panie, szanowne panie przewodniczące dzisiejszych obrad. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje. komisarja, kolegi. Poljska podpira program v podporo reformam. Podpiramo pa tudi proračunski instrument za konvergenco in konkurenčnost. Želimo več podpore za reforme, zlasti za tiste države, ki niso v evroobmočju. Pomembno je, da okrepimo ekonomsko konvergenco. Poljska podpira naslednje. Tu gre za večletni finančni okvir in pa proračun eh, za te instrumente se je treba držati zneskov predlaganih decembra 2019, 7, 2, 7, 2, 3, oziroma 7 proti 3, takšno razmerje potrebujemo ustrezne instrumente za evroobmoče in pa za tiste države, ki so zunaj evroobmoča. Pripričani smo, da moramo v tem postopku upoštevati tudi učinek individualnih držav članic in pa reformnega svežne Evropske komisije, da se zagotovi določena finančna avtonomnost držav članic. Poljska pozdravlja dejstvo, da predlagane rešitve v zvezi s temi programi so usklajene z načeli ekonomskega upravljanja v okviru evropskega semestra. Poljska tudi verjame, da je treba kakršnekoli nove ukrepe obravnavati na podlagi konvergence. Ne smemo poglabljati obstoječih razlik znotraj Evropske unije. Hvala lepa. Hvala vam. Zdaj pa dajem besedo gospodu Tifaciju. On je poročevalec za uh, Evropski ekonomsko-socialni uh, odbor in sicer v zvezi s strategijo letne rasti. Hvala. S to temo sem se uporabljal, trajal sem razvoj v okviru eh, evropskega semestra, ki temelji na enakopravnosti, produktivnosti in stabilnosti pomembno je, da je evropski semester, s katerim se soočamo, da temeli na dolgoročni strategiji. To se mi zdi zelo pomembno in to smo tudi povdarjali. Dolgoročna strategija mora rešiti težave, s katerimi se bomo soočali ob izvajanju zelenega dogovora in digitalne tranzicije. To se bo odražalo na svet dela in na podjetništvo torej zelo pomembno bo, poma, bo, bo pomoč in koordinacija s pomočjo javnih eh, naložb v, nalož, v izobraževanje, raziskave in razvoj. In eh, torej, lahko bi tudi pomagali zasebno-javnim zasebno partnerstvem. In prav tako bi lahko dali uh, javne, javna jamstva za zasebna vlaganja. In zelo pomembno je, da pak za stabilnost in rast se revidira in tudi komisija že govori o tem, govori o pregledu gospodarskega upravljanja. Nam se zdi ta pregled zelo pomemben in z, z, z interesom sem prisluhnil komisarju Gentilino, da ne gre za to, da bi nekateri, da bi postala šipkejša ali močnejša, temveč da gre za to, da bi sposodobili ta pravila za to, bodo, da bodo učinkovita tudi v naši prihodnosti. Zato je tudi pomembno, da ohranimo socialni stebr in da uh, vključimo civilno družbo, tako tu uh, v Bruslju na ravni Evropskega ekonomskega in socialnega odbora, kot tudi na nacionalnih ravneh. Tako se bo lahko posodabljalo to gospodarsko upravljanje. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa gospa Markeš iz tega parlamenta. Vou falar em português uh, e gostaria de dizer o seguinte: agradecer. Govorila bom o po portugalsčini. Torej, razprava med poslanci uh, nacionalnih parlamentov in pa Evropskega parlamenta je izredno pomembna. In pomembno je, da se s takimi vprašanji ukvarjajo tudi nacionalni parlamenti. Zelo dobra se mi zdi izmenjava mnenj med obojimi, kajti upoštevati je treba, da imajo države članice. Mm, različne situacije. Hkrati pa lahko tudi Evropski parlament prispeva svoje k opredelitvi politike na evropski ravni. Torej, naslednji vidiki me zanimajo. Poglobitev eh, eh, eh oziroma ekonomskega upravljanja je pomembna tematika že. Eh, pred časom uh, je naš predsednik vlade na portugalskem omenil, uh, da je to zelo pomembna plat. Dejstvo je, pa je, da se odločitve sprejemajo počasi, tako da me zanima, kakšno je stanje danes. Imeli smo nek načrt, ki je bil sprejet pred kratkim o nadaljem razvoju EMU. Potem zeleni pakt strategija za uh, rast. Če želimo v zreni dogovor vključiti tudi pakt uh, o stabilnosti in rasti, potrebujemo več prožnosti. Več prožnosti pa pomeni tudi več kompleksnosti. Po drugi strani pa govorimo, da potrebujemo poenostavitev tega pakta. Kako naj se torej tega lotimo? Po eni strani potrebujemo večjo prožnost, po drugi strani pa poenostavitev. Potem nisem strokovnjakinja za večletni finančni okvir, ampak imam vprašanje za predstavnike evroskupine. Kako se bo instrument BIK uh, vključil v uh, večletni finančni okvir? Hvala lepa. Ringrazio tutti a partire da lei. Pod pesko iz Italije, hvala. Hvala vsem za vaše prispevke. Bi pa rad uh, izpostavil vprašanje uporabe lastnih sredstev za financiranje ref, reform. No, na no, to moramo biti pozorni, kaj je to lahko vpliva na proračune držav članic, zato, bi, zato bi za reforme morda lahko našli druge kanale financiranja, recimo BCC ali pa celo evro obveznice. Recimo, ko gre za okolje, bi lahko imeli obveznice, ki bi bile namenjene varovanju okolja. O, o tem je govoril tudi gospod Centeno, zato imam za njega vprašanje. Govorili ste o monetarnih politikah. Pravite, da je inflacija zelo nizka. In ali je to morda zaradi fiskalnih politik, ki so pomankljive? Rad bi tudi izpostavil to, da instrumenti, ki se uporabljajo za monetarno politiko, so morda sedaj prišli v ekonomsko realno, kajti v Italiji imamo mikropodjetja, In v Italiji eh, žal nismo tega doživeli. Torej, ta denar ni prišel do mikropodjetij. Moramo najti instrumente, ki bodo učinkoviti za realno gospodarstvo. Zakaj ne bi imeli nekaj ambicioznejšega? Morda bi lahko celo uh, preučili naloge Evropske centralne banke, ki pač eh, drži inflacijo na vzdolj, vendar morda moramo razmišljati tudi o brezposelnostih in tako naprej. No, gospod Dombrovski, si hvala za vaš govor, vendar vemo, da imamo eh, torej ukrepe, zakonodajo, s katero se omogoča, da se denar vačevalcev uporablja za reševanje bank. No, in, in, in kaj se zgodi? Zgodi se to, da pač denar ne pride v realno gospodarstvo. Govorili smo o bančni uniji in uniji kratke trgovine. To je sedaj zelo moderno, vendar dejansko pogosto je tako, da se posel dogaja na plečih revnih. Thank you. Uh, gospod Garavaglia iz Italije. Sì, grazie presidente, due domande. Ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dve hitri vprašanji. Gospod Gualtieri in pa naš eh, predsednik eh, vlade eh, sta. Uh, prejšnji teden še govorila o, o možnostih ukrepov. Uh, jaz sem mislil, da je to že zaključeno. V Italiji imamo težave z premajhno rasto, rastjo, kot tudi druge v Evropi. To uh, bo zelo težavno obdobje. Po krizi na kitajskem eh, se bo ta trimester zaključil katastrofalno oziroma, če bo vse šlo dobro, z nično rastjo. Uh, težave se pojavljajo pri majhnih in srednje velikih podjetjih. Prej ste dejali, da bi radi kaj storili eh, za to, da pomagate tem podjetjem. Eh, vendar eh, pa doslej ni bilo storjenega ničesar. Kaj želite zares storiti na tem področju? Gospod Mikalev iz Malte je naslednji na vrsti. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Lahko bi utrdili našo valuto, ampak kaj pa okoljske in e, socialne težave, s katerimi se srečujejo naši državljani? E, na Malti smo vzpostavili rezerve za odziv na morebitne krize, ki bi se lahko pojavile. Zagotovo ne bomo odkriti, eh, če bo eh, solidarnost eh, pomenila zgolj monetarne ukrepe. Izboljšati moramo kakovost življenja in zaradi tega se že veselim evropskega zelenega dogovora. Poleg tega pa bi se razveselil eh, tudi socialnega dogovora in hvala lepa Mirjam Dali eh, za ta predlog, kajti na ta način bomo ukrepili Evropo, hkrati pa bomo tudi spremenili način sprejemanja politik. Ne bi smeli zapravljati časa eh, za to, da vzpostavljamo mehanizme, ki ne postavljajo državljanov v eh, središče odločanja. Ne potrebujemo enotnih ukrepov za vse, ampak prožne eh, mehanizme, ki bodo pomagali, da se države razvijajo v Združeni Evropi. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Vamamaki iz Finske. Najlepša hvala, govoril bom finsko. Res je, da je potrebno spremeniti sistem upravljanja, vendar pa je potrebno upoštevati tudi pravilne faktorje. Recimo, potrebno si ogledati rast na področju produktivnosti in jasno je potrebno določiti pravila. Če želimo rešiti gospodarsko in monetarno unijo, potem morajo vse eh, države članice eh, zmanjšati dolg, eh, izravnati svojo zadolženost in uspodbujati rast, kajti alternativa je samo ena. Eh, poleg tega je potrebno zmanjšati povezanost med državo in eh, bankami in potrebno je zvišati kapitalske zahteve. Lahko bi rekli, da je težko uh, sprejemati odločitve, Eh, če nimamo trdnega sistema. Težko eh, bi bilo doseči cilje, eh, ki smo si jih zastavili. Potrebno pa je ukrepiti tudi nacionalne organe. Gospod Džanako iz Grčije. gospa predsedojoča. Današnja seja je seveda zanimiva za vse udeležence. Mislim, da ne moremo doseči poglobitev eh, gospodarske in monetarne unije, eh, če ne bomo poskrbeli tudi za ustrezno politično upravljanje. Gospod eh, Centino in gospod Dobrovski bi lahko malo več povedala o tem uh, vprašanju. Potrebno je vzpostaviti dialog o možnih eh, spremembah pogodbe. Ne moremo zgolj deloma spremeniti pogodbe. Najti moramo. Uh, način, da upoštevamo tudi želje državljanov in zaradi tega potrebujemo dialog, ki bo tudi vsebinski dialog. Pri tem pa je odločilno, da, eh, odločilnega pomena tudi, da si zastavimo jasne politične cilje. Kaj želimo doseči? Ali želimo le ohraniti status eh, quo, čeprav je ta problematičen? in čeprav ne zadovoljuje niti državljanov, niti politikov, ali pa želimo zares kaj spremeniti zaradi tega, da bi poskrbeli za pravo eh, politično usmeritev. Le na ta način eh, bi nam reč lahko tudi dejansko uspodbudili eh, gospodarstvo in pa rast. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gostom za kratke zaključne besede. Eh, nadaljevali bomo v enakem vrstnem redu kot prej. Gospod Marič, najlepša hvala. Zares bom skušal biti kratek, eh, kajti težko je govoriti po tako plodni in konstruktivni razpravi, kot smo jo imeli danes. Samo uh, nekaj kratkih besed, kar ne morem odgovoriti v tako kratkem času. Mislim, da se lahko strinjamo, da smo se v preteklem desetletju kar nekaj naučili. Eh, spremenilo se je eh, gospodarsko monetarno upravljanje, zato da smo se soočili z finančno krizo na globalni ravni, pa tudi na ravni Evropske unije. Vsi imamo lasne izkušnje. In pomembna je seveda tudi uh, revizija. Danes jutraj smo imeli sejo Ekofina in uh, komisija je predstavila eh, začetno mnenje. Razprava je bila zelo plodna in to razpravo bomo tudi nadaljevali. ni enotnega uh, pristopa uh, k tej eh, situa situaciji. Razmisliti moramo o trajnosti rasti, o izboljšanju gospodarskih kazalnikov in glede na to, uh, da že imamo izkušnje uh, z tem, vemo, da se lahko stvari hitro obrnejo na slabše. Uh, Najlepša hvala za to izmenjavo mnen eh, in prepričan sem, da bomo našli eh, ustrezne rešitve in pa tudi ukrepe. Hvala lepa. Mač. Najlepša hvala, Marijo Senteno. Hvala lepa. Tudi jaz bi se vam rad zahvalil za vaše komentarje, vprašanja. V veliko Eh, veselje eh, mi je, da sem lahko danes tukaj z vami, da sem vam lahko prisluhnil. Imam nekaj eh, neposrednih vprašanj, odgovoril bom na nje, potem pa podal zaključne pripombe. Res je, da je preglednost demokratičnih inštitucij zelo pomembna. In tudi eh, nadaljna integracija. V preteklih letih smo izboljšali preglednost eh, evroobmočja. Govorili smo eh, tudi o katalogu dokumentov v evroskupini. Eh, potem o objavi dokumentov na spletni strani. Odločili smo se, da bomo tudi objavili agendo in pa bolj podrobne zaključke vseh eh, razprav. Vse to se sedaj pripravlja in pa objavlja na spletni strani. Poleg tega eh, bomo nadaljevali tudi z pregledom te politike v prihodnosti politika preglednosti eh, je Evroskupine sedaj v skladu z eh, politiko drugih eh, skupin sveta in nadaljevali bomo v tej smeri. Nadaljna integracija je zelo pomembna in predsedniki bodo lahko odločali o novem instrumentu, eh, ki ga seveda ne moramo financirati z že obstoječimi sredstvi. Potrebno je poskrbeti za to, da zagotovimo zadostna sredstva in eh, da bomo lahko zagotovili konvergenčnost in konkurenčnost. Aldis Dombrovskis in Valdis Dobrovski se naslednji na vrsti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, spoštovani poslanci. Mogoče bi se nakratko vrnil k nekaterim vprašanjem, mm, ki so bila zastavljena. Kar nekaj je bilo vprašanj v zvezi z pregledom evropske davčne politike. Gre za pregled šestorčka in pa dvojčka in pa za to, kateri so verjetni eh, nadaljni koraki. Tukaj gre tako za eh, poenostavitev, kot za vzpostavitev evropskega eh, davčnega odbora. Potrebno je premustiti strukturne ovire in si retrospektivno ogledati kazalnike, prilagoditi je potrebno porabo. Torej, prva stvar je poenostavitev. Potem pa si bomo morali ogledati tudi, kako bi lahko evropska davčna pravila uspodbudila prehod evropskega gospodarstva, zeleni prehod in digitalni prehod. Kar je pomembno, je tudi najdemo pravo ravnotežje. Eh, kajti eh, tudi eh, trajnostni vidik je zelo pomemben. Poleg tega pa moramo poskrbeti tudi za soglasje. Ko razpravljamo o nadaljnih korakih, potrebujemo pravno gotovost. In trdnejši položaj kot v tem trenutku. Sedaj smo pričeli javne posvete, včeraj smo imeli uh, posvete v Evroskupini in danes v Eurofinu eh, in Ekofinu in uh, danes za to razpravo nadaljujemo tukaj. Seveda pa bomo prisluhnili tudi javnosti in sicer v naših javnih posvetih glavna tema današnje razprave je poglobitev gospodarske in pa monetarne unije. Strinjam se z vami, da je potrebno zaokrožiti eh, bančno unijo in tudi druge proračunske instrumente, tudi instrument za konvergenčnost in pa konkurenčnost. In eh, seveda je komisija pripravljena sodelovati pri tem eh, delu. Zastavljena so bila vprašanja v zvezi z medvladnim sodelovanjem v okviru evroobmočja. Komisija je podprla eh, metodo skupnosti. Eh, tukaj gre eh, za uporabo davčnega svežnja, pa tudi mehanizma stabilnosti. Trenutno so se države članice odločile, da bodo sodelovali v okviru medvladnega sodelovanja, ampak eh, v prihodnosti bi morali pričeti uporabljati metodo skupnosti. Potem so bila zastavljena tudi vprašanja v zvezi z eh, možno širitvijo evroobmočja eh, in sicer je šlo tukaj predvsem za Hrvaško, tesno sodelujemo z eh, hrvaško vlado, eh, zato da bi zagotovili čim večjo konvergenčnost. Sodelujemo tudi z eh, bolgarsko vlado. Kar zadeva Hrvaško, lahko povem, da je Hrvaška na pravi poti, kar zadeva izpolnitev obveznosti, ki jih nadzoruje e, Evropska centralna banka. Gre pa tudi za pregled e, bančnega sistema. In Evropska komisija vam lahko zagotovi, da e, verjamemo v to, da bi morali nadaljevati z širitvijo evroobmočja in da pozdravljamo prizadevanja tistih eh, držav, eh, ki želijo vstopiti v evro območje. Najlepša hvala in sedaj še Paolo Gentiloni. Uh, uh, hvala lepa, gospa predsedujoča. Dve ali tri točke bi rad izpostavil. Prva točka je, da moramo nadaljevati z spremljenjem eh, zunanjih dejavnikov eh, gospodarskega razvoja. Eh, spremljati moramo tveganja in skrbeti za koordinacijo naše davčne politike. Kajti vsi vemo, da imamo 27 različnih davčnih politik in Da bi se morali zavedati, da brez eh, močnejše koordinacije eh, ne bomo prav veliko dosegli. Če ne bomo poskrbeli eh, za boljšo koordinacijo, potem. Bo težko doseči eh, uspešno monetarno politiko v primeru eh, težav v prihodnosti. Zastavljena so bila vprašanja v zvezi z ESM, eh, e eh, mehanizmom za stabilnost. Ja, pogajanja potekajo eh, na številnih področjih, ukvarjamo se z podrobnostmi oziroma z sekundarnimi vidiki in ta pogajanja se bodo še nadaljevala v prihodnem obdobju pod vodstvom Marija Centena in sicer v okviru evroskupine. In še tretja in zadnja točka. Ja, imamo različne poglede. Na številne rešitve. Slišal sem, da naj bi bil napredek zelo počasen pri zaokruževanju monetarne unije. Ja, deloma je to povezano tudi z težavami v postopku. Ampak to je predvsem povezano z političnimi eh, razlikami. Politične razlike seveda obstajajo. Tudi eh, pri političnem pregledu se pojavljajo politične razlike. Kako lahko poskrbimo eh, za prožnejše rešitve. To zagotavo ni eh, lahko. Moje edino sporočilo predvsem nacionalnim parlamentom je, da evropske inštitucije potrebujejo političen pritisk, politična prizadevanja, politično udeležbo parlamentov in vlad. nobenih tehničnih rešitev ne bomo našli brez eh, političnega pritiska. In zaradi tega zelo eh, pozdravljam eh, ta parlamentarni teden. In še Fabio Paneta, hvala lepa. Gospa predsedujoča, najprej najlepša hvala za to razpravo. Mislim, da smo slišali veliko zelo zanimivih eh, pripomp in glede na časovne omejitve ne bom mogel spregovoriti o vseh podrobnostih, ampak eh, skušal bom izpostaviti eh, najpomembnejše točke, ki so se pojavile. Veliko prispevkov se je osredotočalo na zaokrožitev bančne unije, unije kapitalskih trgov. Mislim, da je to ključnega pomena izboljšati, moram konkurenčnost, potem delitev tveganja, izboljšati moramo politične pogoje in to so omenili številni. Poleg tega moramo zaokrožiti notranji trg in pa unijo kapitalskih eh, trgov in to bi dalo dostop eh, do eh, različnih virov. Prizadevati si moramo za zaokružitev bančne unije in pa unije kapitalskih trgov. To pa je seveda pomembno tudi za Evropsko centralno banko, kajti globja unija, bančna unija in unija kapitalskih trgov bi ukrepila tudi odpornost Evropske unije na finančne šoke. Poleg tega bi na ta način izboljšali tudi možnosti delitve bremena. Evropski bančni nadzor. Mislim, da je bil dosežen napredek, še prav posebej v preteklih tednih. Sedaj imamo preglednejši in uh, pa predvidljivejši bančni nadzor in mislim, da je to zelo pozitiven nadzor. Zelo korisno bi seveda bi bilo, če bi eh, seveda. Uh, bolje nadzorovali eh, ves med bankami in eh, pa eh, posojilo jemalci, ampak zato moramo ukrepiti tudi druge instrumente. Potem je potrebno zagotoviti tudi boljše finančne instrumente za majhna in srednje velika podjetja. In če si ogledamo pomoč nefinančnim inštitucijam in tudi majhnim in srednje velikim podjetjem, lahko ugotovimo, da od začetka nestandardne politike Evropske centralne banke so se stroški posojil eh, močno znižali in dinamika bančnih posojil se je močno izboljšala. Seveda ne morete pričakovati, da bo monetarna politika poskrbela za izjemno visoko stopnjo posojil veliko je razlogov za počasno rast nefinančnih eh, inštitucij. To kažejo številne eh, analize, ampak ne gre za dinamiko eh, posojil, gre za bolj za vprašanje, kaj bi se zgodilo, če Evropska centralna banka ne bi začela z svojimi nestandardnimi ukrepi v spodbojanje rasti potem pa slaba posojila, solventnost bank, eh, izboljšanje vzdržnosti evroobmočja, vse to je povezano z boljšimi finančnimi pogoji, eh, rast se stabilizira, eh, ampak ostaja nizka. Res je, da, je, da se situacija bank izboljšuje v številnih eh, državah članicah. Eh, v določenih državah še zmeraj obstajajo pomankljivosti oziroma slabosti, ki jih je potrebno urediti eh, z ukrepi na nacionalni ravni, z vzpodbujanjem rasti in s tem bom zaključil. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo gospi Perič za zaključne besede u odnosu na uh, ovu temu koja je, koju s, zahvaljujem svima. Zahvaljujem se vsem, ki so sodelovali u raspravi na to temo. Hrvaška želi predvsem, da se razširi evroobmočje tudi na Hrvaško in da bi s tem da bi se s tem približali evropskim državam in eh, se odrekli tudi eh, seveda delo suverenosti. Tukaj gre za nove inštitucije in za prenos odgovornosti za reševanje in sanacijo bank. Eh, gre za prenos z nacionalne na evropsko raven. Gre za širše delovanje evroobmočja in pa Evropske unije. Z vzpostavitvijo bančne oziroma vzpostavitev bančne unije še ni bila zaključena, ampak vsekakor je potrebno ta projekt zaključiti in sicer eh, z zavarovanjem eh, za eh, depozite in pa z zmanjšanjem tveganja. državah članicah um, morajo uh, biti ti sistemi na ravni Evropske unije. Kolegi so omenili tudi dogajanje povezano s kriptovalutami, izpostavili so tudi tveganja. Če bomo upoštevali vsa tveganja eh, in poskrbeli za boljši nadzor, se bo ukrepilo zaupanje v celoten finančni sistem Evropske unije. Najlepša hvala za sodelovanje. S tem zaključujem to eh, plenarno zasedanje eh, na temo krepitve evroobmočja. Najlepša hvala. Thank you very much. Thank you. Najlepša hvala. Hvala vsem. S tem zaključujemo to sejo. Razpravo bomo nadaljevali v odboru Ekon eh, in ta seja se bo začela čez 15 eh, minut. Šlo bo za mednarodni davčni sistem in pa za eh, cilje na področju davčne politike. Hvala lepa.